So, good, good morning, colleagues. Um, welcome to. Lepo zdrav, spoštovani kolegi in dobrodošli na današnjem zasedanju. Prva točka govori o dveh eh, dosjejih in sicer finančni instrumenti za trge in množično financiranje. Oba poročevalca imata seks, šest minut, poročevalci v senci štiri minute in potem bodo dobili besedo še drugi. Najprej evropski ponudniki storitev množičnega financiranja, Ashley Fox, dobi besedo, izvoli Ashley. You, Hvala lepa, predsedojoči. Najprej bi se zahvalil kolegom za vse predložene predloge sprememb. Mislim, da smo se uspeli držati zadane časovnice. Zahvaljujem se tako za predloge sprememb, kot tudi za odlično razpravo in prepričan sem, da da je naš cilj doseči isto smer. Nekaj je še odprtih vprašanj, naprimer tega, da bi se zvigal, zvi, zvišal prak za množično financiranje na 8 milijonov in pa da se zaščiti vlagatelje. To podpirajo vsa, vse politične skupine. Tri področja pa še obstajajo, kjer nismo soglasni in prav zato bi se posvetil tem trem komentarjem. Vloga vlagateljev. Vprašanje začetne ponudbe kovance, kovancev in vloga tretjih držav. Postavlja se tudi nekaj vprašanj glede vloge ESME. Komisija predlaga, da bi ESMA odobrila in nazirala platforme za množično financiranje, ampak države članice so tukaj bolj skeptične. Tudi jaz sem skeptičen glede tega predloga nacionalni pristojni organi so najbolj primerni za to, da razumejo nijanse posameznega trga in da nadzorujejo storitve, ki delujejo v tej državi. Uredba je odvisna od tega, da se uporablja licenca PSD in da se upoštevajo pravila za boj proti pranju denarja. Nadzor na nacionalni ravni bi sicer omejeval vlogo ESME, in zato Esma ni najbolj primerni akter za nadzor tukaj. Po mojem mnenju, Esma tudi nima dovoljšnih zmogljivosti in virov za takšen nadzor. Včeraj smo v našem odboru gostili predsednike evropskih nadzornih organov. Zastavil sem to vprašanje o pristojnostih predsedniku ESME Stevenu Majorju. Pozdravil sem njegov odgovor, namreč dejal je, da nima smisla, da bi takšne majhne dejavnosti, ki niso sistemsko pomembne za Evropo, da bi to torej eh, dali v pristojnost evropskih nadzornih organov. Pri majhnih zadevah torej eh, ne bi smeli obremenjevati ESME. Ta režim je omejen na 8 milijonov evrov in prav zato to ni sistemsko pomembno za Evropo. Predsednik ESME je po mojem mnenju želel povedati naslednje. Preprosto nadzor bi morali tukaj prepustiti nacionalnim nadzornim organom. Veselim se pogovorov danes popovdne v okviru poročevalcev v senci. Naslednje vprašanje je, ali naj sem vključimo tudi začetne ponudbe kovancev ICO. V pogovorih z poročevalci v senci smo imeli zanimive razprave in nismo vedno prišli do enakega mnenja. Moji predlogi sprememb tukaj, ki sem jih podal skupaj z drugimi kolegi iz različnih skupin, vključno z ELS in SND, želijo doseči naslednje. Torej, to bo veljalo samo v primerih, če platforma izpolnjuje naslednje pogoje. Zdi se mi, da je precej glasno v dvorani, prosil bi, če se lahko kolegi malce umirijo. Torej, v primeru, da je začetna ponudba kovancev izdana strani centralnega izdajatelja, ki bo prevzel odgovornost nad projektom. Drugič, če gre za posrednika, ki izda kovance in ne gre za zasebno izdajo. Tretjič, če se izda kovance za posojilo ali prenosni vrednostni papir. In četrtič, če ponudba izpolnjuje pogoje te uredbe, kar pomeni, da je ponudba manj kot 8 milijonov evrov v celoti. V tem primeru in samo v tem primeru bodo začetne ponudbe kovancov podvržene tej uredbi. Veliko poročevalcev v senci pa je dejalo, da se jim zdi, da to ni pravilno poročilo, znotraj katerega bi urejali začetne ponudbe kovancev. S tem se strinjam, oziroma razumem te pomisleke, smiselno bi bilo, da se pripravi ločena uredba, ki bi obravnavala začetne ponudbe kovancev in to naj pripravi komisija. Ampak skrbi me, da bo preteklo preveč časa do takrat, ko bo komisija takšen predlog tudi pripravila sploh glede na to, kako hitro se ta trg razvija. Ta uredba je zato primerno mesto za to, da pokažemo, kako lahko nekateri ICO-ji dejansko spolnjujejo kriterije teh, te uredbe in zato jim damo tukaj tudi standarde, ki jih lahko sledijo, če želijo postati legitimni. Na tak način bodo vlagatelji lahko razlikovali legitimne projekte od tistih, ki niso v celoti eh, v skladu z normami. Zadnja stvar, ki bi jo komentiral, pa je režim v povezavi z tretjimi državami. Predlagam novi člen, ki bi omogočal izvažanje najboljših praks, istočasno pa vzpodbujamo tudi, da se trg razširi. Namreč nima smisla, da si zadajemo meje v okviru našega notranjega trga in da dajemo našim MSP-jem meje. Presenetilo me je, da nekateri tej zamisli nasprotujejo. Jaz predlagam, da države članice, cel, oziroma da tretje države, ki v celoti prevzamejo našo uredbo, da imajo potem enako mesto in enako vrednost na našem notranjem trgu, če torej spoštujejo vsa pravila tukaj. To je tudi v skladu z poročilom Hayes o ekvivalentah kljub temu nekateri niso pripravljeni razpravljati o tem. Predpostavljam, da gre tukaj za politične odločitve in ne za željo, da bi pripravili dobro politiko. Sam sem zelo zadovoljen z našim napredkom in z veseljem bom prisluhnil tudi komentarjem drugih kolegov. Hvala. Najlepša hvala, Ešli. Tako, sedaj pa poročevalka za drugi dosje. Gospa Nahtegal, roman boš ti prevzel, izvoli. Najlepša hvala, predsedojoči. Karoline se opravičuje, ampak žal danes ne more biti tukaj in poslala mi je svoj uh, prispevek, ki ga bom pregrbal. Zahvaljuje se Ešliju in vsem poročevalcem v Senzi za dobro sodelovanje na sestankih. Veseli se nadaljnih razprav v prihajajočih tednih. Karolin se zahvaljuje tudi kolegom, ki so pripravili devet predlogov sprememb glede njenega poročila. Karolin je pripravila nekaj predlogov sprememb glede Ashleyjevega poročila, glede vključitve nacionalnih pristojnih organov. Predvsem, ko gre za vključitev množičnega financiranja, ki je. Omogoča posojila, namreč želimo, da bi čim več MSP-jev lahko izkoristilo te možnosti. Ampak eh, in zdi se ji, da ni problematično to, da bi razširili področje uporabe na tak način. Bolj problematično pa se ji zdi, kako se tukaj vključuje začetne ponudbe kovancev, problematičen se ji zdi tudi eh, režim za tretje države in to sodelovanje med ESMO in nacionalnimi pristojnimi organi. Karolin pozdravlja ambicije Ashleya in nekaterih drugih kolegov strinja se z njimi, da je pomembno, da se, čisto, da se čim hitreje spreme zakonodajo, ki bi urejala začetne ponudbe kovancev in kriptovalute na splošno. To bi bilo izjemno pomembno. Prav zato poziva komisijo, da naj ta pripravi celovito oceno za zakonodajni okvir za ta novi način financiranja zagonskih podjetij in eh, začetnih podjetij. Želi se namreč izogniti kakršnim koli nepotrebnim zamudam pri tem doseju. Kar se tiče ESME in nacionalnih nadzornih organov, tukaj Karolin poziva k temu, da bi imeli nacionalni pristojni organi čim več pristojnosti, namreč oni najbolje poznajo trg. Seveda pa moramo preprečiti, da prihaja do razlik na evropski ravni. vedno pa se sproži zelo um, živahna razprava, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami in ko gre za ekvivalente. Mi se tukaj sicer strinjamo s tem, da je to zelo pomembno, razumemo, da je to politično zelo občutljivo vprašanje in zagotoviti moramo, da se MSP financira tako iz evropskih sredstev, kot tudi od drugot. Hvala. Najlepša hvala. Nadaljujemo z poročevalci v senci. Za ILS imamo dva poročevalca v senci. Najprej Ann Sander, izvolite. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord remercier euh, euh, le. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcema in poročevalcem v senci za zelo um, dobre pogovore, ki smo jih že imeli in ki se bojo še nadaljevali. Najprej vprašanje Praga, če naj se dotaknem nekaj točk. Pri tem vprašanju se strinjam z večino kolegov in sicer bi tudi jaz želela ta prak za. za objavo prospekta zvišati od os enega na eh, osem milijonov evrov. Kar se pa tiče vlagateljev, mislim, da potrebujemo jasna pravila in zato se mi zdi bistvenega pomena, da eh, bi potencijalni vlagatelji lahko imeli dostop do ponudb na platformi, šele ko so eh, podali kar nekaj podatkov, tudi zasebne podatke, ravno tako bi morali opraviti opraviti test eh, znanja, torej vsaj delati bi ga morali. In eh, pokazati morajo, da razumejo tveganja, ki so povezana z množičnim financiranjem in tudi upozorila z eh, platforme, če bi bile ponudbe neprimerne ne glede na profil ulagatelja. Kar se tiče um, platforme, uh, v tem osnutku. Hotela sem ustrajati na tem, da platforme, ki želijo vlagati v projekte, to res lahko naredijo in sicer v smislu tega, da se interesi platforme povežejo z interesi um, strank, ampak to ne bi smela biti sistematična obveznost. Uh, Eh, temveč bi bilo predvsem namenjeno dobremu informiranju vlagateljev. Mislim, da je ravno tako pomembno dobro razlikovati med informacijami, ki jih platforma eh, nudi javnosti, ter marketinškim informiranjem oziroma reklamiranjem za vlagatelje, ki so registrirani na platformi. Zdaj pa še tri najbolj problematične točke, eh, na katerih pa nas čaka še precej dela. Najprej vprašanje nadzora. Glede na to, da ustvarjamo orodje, ki je evropske narave, bi se mi zdelo primirno in zanimivo to, da bi um, dovoljenje za uporabo in nadzor zaupali ESMI. Razumem argumente, ki temu oporekajo in sicer, ki se z, z, z, dotikajo predvsem pristojnosti. Um, ampak eh, nacionalni organi bodo gotovo lahko ESMI podelili te pristojnosti, tako kot je to bilo že eh, pri drugih zadevah. In kot smo razpravljali v naši skupini, bi bilo tudi dobro dobiti pravno mnenje Evropskega parlamenta o tem, ali lahko to nalogo zaupamo ESMI, kljub temu, da vemo, da danes to še ni predvideno v njenih pristojnostih. E, naj spomnim tudi na vprašanje nadzora agencij, ki je trenutno na mizi in zato me zanima, ali lahko mi v našem besedilu to odgovornost zaupamo esmi na isti način. Druga točka zadeva sistem ekvivalenc. E, saj vemo, da gre v tem trenutku za trg, ki ga šele želimo razviti na evropski ravni. Zato danes še nisem povsem pripričana, če eh, si moramo ta sistem kot tak zamisliti v celoti. Naš cilj je, da se evropski trg eh, množičnega financiranja razvije. In še zadnja točka, ki pa zadeva začetno ponudbo za kovance, Tu bi se navezala na mnenje eh, precejšnjega števila kolegov in sicer, da je to vprašanje, ki ga moramo osvetliti na evropski ravni. Tu res potrebujemo ureditev in komisijo pozivam naj nam pripravi predlog v zvezi s tem. Mislim, da eh, besedilo o množičnem financiranju, ki ga imamo danes pred seboj, ni ravno primirno zakonodajno sredstvo za to vprašanje. Tako, toliko, kar se tiče mojih mnenj. Hvala lepa. Najlepša hvala in hvala za ta prispevek. Sedaj pa dobi besedo Tom van den Kandelare, tudi v imenu ILS. E Izvoli Tom. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je postalo jasno, da je ta razprava o um, virtualnih, torej kriptokovancih izjemno pomembna in kolega Sanders je to že eh, omenila, jaz se tukaj strinjam. Bi pa vseeno rad nekaj dodal. Najprej dejstvo, da obstajajo velike razlike med tem, kar je po eni strani nek, neko regularno množično financiranje, po drugi strani pa imamo ICO-je začetne ponudbe kovancev. Omenil bi to uh, mejno vrednost 8 milijonov evrov. To pomeni, da bomo mi obravnavali samo majhno majhen odstotek začetnih ponudb kovancev z to, to mejno vrednostjo. In vprašanje je, ali je to pravi okvir, da to urejamo. Tukaj vidimo tudi potencial teh začetnih ponudb kovancev. V tem trenutku namreč še nimamo informacije o tem, kako bi to najbolje urejali. Strinjam se s kolegi, tudi po mojem mnenju bi morala Evropska komisija pripraviti bolj celovit okvir, v katerem bi ločeno in konkretno se posvetila samo začetnim ponudbam kovancev. In še tretji komentar, kar se tiče teh začetnih ponudb kovancev, tukaj je jasno, da ne moremo storiti nič. Če se samo ozremo proti Aziji, vidimo, kako hitro se ta stvar razvija in zato ne smemo mirovati. Nujno moramo pripraviti neko zakonodajo, ki bo zaščitila vlagatelje in potrošnike po drugi strani pa ne smemo tudi uničiti trga za svojo zakonodajo. Še vedno jim moramo omogočiti, da delujejo. Tukaj gre namreč za mlad in dinamičen trg. Če želimo razumeti celoten. Uh, učinek naših zakonodajnih odločitev, potrebujemo bolj celoviti pregled in zato mora najprej komisija tukaj pripraviti boljši pregled, kot rečeno. Najlepša hvala, Tom, za SND. Dobi besedo Eva Kajli. Izvolite, Eva. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Zahvaljujem se Ešliju in vsem drugim kolegom, ki obravnavajo ta dosje. Mislim, da smo do sedaj dosegli kar dober uspeh. Dogovorili smo se glede glavnega področja uporabe te uredbe, torej dogovorili smo se za mejno vrednost 8 milijonov evrov. Poleg tega smo se dogovorili glede opredelitev, mi se strinjamo s kompromisi več ali manj, predvsem kar se tiče pritožb, konflikta interesov in informacij za stranke, potem kar se tiče informiranja o stopnjah vrednosti tukaj in tako naprej platforme, eh, ki, ki delujejo pri tem sistemu, tudi tukaj smo dobili dogovor. Iščemo pa še primeren način, kako bi omogočili sodelovanje tretjih držav tukaj. Želimo namreč zagotoviti pravno varnost in dovolj varovalk za naše vlagatelje. Gre za področje, ki je trenutno popolnoma neregulirano in prav zato moramo to urediti, preden bo prepozno. Kar pa se tiče vloge ESME, tukaj ustrajamo pri našem stališču, da je besedilo komisije najbolj primerno. Uh, a different homo homogeneous uh, regime for the platforms, especially in countries that lack the crowd uh, for crowdfunding. Uh,